So, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, wir fahren fort in der Sitzung unseres Ausschusses. Kolleginnen und Kollegen, nadaljevali bomo z eh, njunim redom in sicer s predstavitvijo kandidatke za mesto izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost hrane, gospe Katrin Džeslo Lanel, ki jo prisrčno pozdravljam v odboru za okolje, ni prvič, da je med nami, ampak danes v posebni situaciji. Zadnjih pet let ste vodili agencijo v Parmi, vaš mandat se bo iztekel 1. julija 2011 in po uredbi 178 iz 2002 je predvideno, da se upravni svet izbere na osnovi seznama kandidatkov, kandidatov in da se pripravi predlog. Komisija pripravi ta predlog, parlament pa ga mora odobriti. Evropska komisija je 17. novembra prijela sklep, da bo predlagala podaljšanje mandata za gospo Lanel od 1. julija 2011 za nadaljnih pet let. Komisar Dali je 25. novembra eh, obvestil odbor o tem s pismom. Torej, in zato bomo danes imeli to predstavitev, potem pa bomo poslali pismo komisiji. Danes popovdan o 15. uri se bodo koordinatori na sestanku o 15. uri ukvarjali s tem pismom. Kolegice in kolegi, poznamo postopek eh, predstavitve Torej, eh, tudi zaslišanje komisarjev poteka enako kot to zaslišanje. Vsi se moramo držati tudi časa in držati pravil. Začeli bomo s predstavitvijo gospe Žeslala Nil. Deset minut bo govorila, predstavila težišča in namene za naslednjih pet let, potem pa sledijo koordinatorji in potem sledita dva kroga. Eh, kjer imajo možnost drugi člani odbora, da postavijo vprašanja in potem ob koncu bo odgovorila gospa Lanil. Torej eno minuto, minutno vprašanje, dve minutni odgovor, 45 sekund dodatni, dodatno vprašanje, ena minutna dodatni odgovor. Torej tako bomo delali po tem ping-pong sistemu. Dam najprej besedo gospe Žeslo Lanil, da predstavi program za naslednjih pet let. Gospa Lanel, beseda je vaša. Če, honor... Gospod predsednik, spoštovani poslanci v Evropskem parlamentu, vedno sem hvaležna za priložnost, da lahko nagovorim Evropski parlament in da lahko izmenjam mnenje z vami glede dejavnosti Evropske agencije za varnost hrane. Čeprav nam naša ustanovna uredba daje strogo znanstveni domet, pa se popolnoma zavedamo, da moramo biti vključeni v širše družbene razprave v prehranski verigi, tako da bodo naši nasveti izčrpni in koristni za tisti, ki obvladujejo tveganje. Ta letna izmenjava mnen s parlamentom je bila zelo konstruktivna z vidika strateškega razvoja EFSE in to današnje zaslišanje je zelo pomembno tudi v kontekstu obnovitve mojega mandata, kot ste dejali, gospod predsednik. Vaša podpora je bila zelo koristna pri omogočanju pomembnega dela EFSE za zaščito evropskih državljanov. Prav tako ste jasno pokazali svoje zanimanje za delo EFSE junija letos, ko je delegacija odbora ENVI, ki jo je vodil predsednik gospod Jolajnen, obiskala naš sedež v Parmi. Vaš obisk je bil velika spodbuda za zaposlene na EFSI in vse tiste, ki prispevajo k dejavnostim EFSE po Evropi. Zahvaljujem se vam tudi za vašo podporo za naš proračun 2011. To zelo cenimo. Leta 2010 smo naročili dve neodvisni raziskavi, da bi izmirili napredek EFSE v preteklih osmih letih in sicer na podlagi nekaterih ključnih rezultatov. Prva raziskava je raziskava Eurobarometer in sicer glede percepcije potrošnikov v zvezi z tveganjem povezanim s hrano. To smo objavili pred dvema tednoma. Rezultati kažejo, da evropski potrošniki povezujejo hrano z okusom in zadovoljstvom in da se čutijo zaščitene z evropskim sistemom za varno prehrano. Kar pa zadeva za zaupanja vredne vire informacij, so znanstveniki na četrtem mestu za zdravstvenimi strokovnjaki, družinami in potrošniškimi organizacijami. Dve tretjini zaupajo agencijam za varno prehrano, bodi si na nacionalni ali evropski ravni. Evropski državljani so tudi mnenja, da javni organi naredijo veliko, da poskrbijo za varnost hrane, da delajo na podlagi znanstvenih dokazov in da opravljajo dobro delo, ko gre za obveščanje v zvezi z hrano povezanimi tveganji. Tako da je prišlo do bistvenega izboljšanja v primerjavi z letom 2005. Druga raziskava je bila izvedena letos in ocenjuje, kako EFSO dojemajo in cenijo ključni deležniki in partnerji, vključno z evropskimi institucijami, nacionalnimi um, organi za varno prehrano, nacionalnimi organi za obladovanje tveganja in tako dalje. EFSA velja za odprto in transparentno organizacijo, ki zagotavlja velik obseg visokokakovostnih znanstvenih nasvetov, ki pomagajo pri odločanju. Velja za neodvisno organizacijo, ki konsolidira in zagotavlja ravnotežje glede vse evropskih strokovnih nasvetov. Prav tako ustvarja sinergije in je zaupanja vreden partner ter prispeva tudi k mednarodni oceni tveganja. Če si pogledamo veliko rast nalog, ki jih opravlja EFSA, to kaže na upanje, zaupanje, ki ga imajo vodilni v to organizacijo. Prav tako EFSA usklajuje mreže evropskih strokovnjakov in tudi tu je zelo priznana in cenjena. To niso naše besede, to so besede naših glavnih deležnikov in partnerjev. Prav tako ugotavljamo, da se je zmogljivost za ocenevanje tveganja bistveno povečala zaradi večje finančne podpore, ki so jo zagotovile institucije EU. Anketiranci so zelo jasno odgovorili na eno vprašanje in sicer uspešnost pri ločevanju ocene tveganja in obladovanja tveganja ter podarek na zakonodaji, ki temeli na znanosti. In če citiram, anketiranci nočejo več nazaj v obdobje pred EFSO, vendar pa ni čas za samo zadovoljstvo, pač pa je treba poskrbeti, da naredimo več tam, kjer je še prostor za izboljšave. Večja transparentnost, odprtost v znanstvenem procesu in tudi manj tehnična komunikacija. Tu si bomo prizadevali, da naredimo čim več v letu 2011 in kasneje. Če si pogledamo, kako je potekal razvoj EFSE. Če se ozremo na prvih 8 let EFSE, mislim, da lahko rečemo, da smo naredili velik napredek pri ključnih zadevah v prehranski verigi. Naj omenim salmonelo, BSE in kemične kontaminante. Na sveti EFSE so predstavljali pomemben prispevek k tem dosežkom. Prav tako je EFSA pri izvajanju svojih nalog poskrbela za prilagajanje regulatornim spremembam in potrebam tistih, ki obvladujejo tveganja. To je pomenilo, da se je tudi program dela EFSE zelo pomembno spremenil v obsegu in po svoji naravi. Količinsko gledano smo morali postati veliko bolj produktivni, da smo zmogli obvladovati zahteve, ki jih dobivamo. Če primerjamo leta 2007, smo prejeli 220 vprašanj strani Evropske komisije. Leta 2009 se je ta številka zvišala na 360 vprašanj in leta 2010 smo prejeli 900 vprašanj. To bistveno povečanje v količini naših rezultatov za več kot 600 letos, da bi zadostili potrebam, to smo dosegli z kombinacijo večjih človeških in finančnih virov, zahvaljujoč vaši podpori. Izboljšali smo učinkovitost Zagotovljena je bila tudi podpora znanstvenih strokovnjakov in ne nazadnje ne smemo pozabiti tudi na predanost talentiranih zaposlenih v EFSI. Razvoj dogodkov na področju regulative po letu 2002 je zahteval bistveno povečanje sredstev, ki jih namenjamo evalvaciji reguliranih izdelkov, kot so pesticidi, hrana, potem aditivi, pa tudi prehranske kontaktne materijali. Ko je bila sprejeta naša ustanovna uredba, bi zelo težko predvideli, da bomo osem let kasneje 70 odstotkov naših znanstvenih rezultatov dosegli ravno na področju ulog oziroma da bomo 40 odstotkov naših sredstev namenili prav temu. In v tem pogledu postaja program EFSE zelo podoben programu dela drugih agencij, kot so EMA ali Agencija za kemikalije EKA. Tudi narava našega dela se je razvijala zaradi sprememb v sektorski zakonodaji. Sedaj EFSA ocenjuje tveganje ne samo za živali in ljudi ter rastline, pač pa tudi za okolje. Naša okoljska ocena tveganja na področju gensko spremenjenih organizmov in pesticidov daje EFSI zelo pomembno vlogo pri zaščiti okolja in zagotavljanju vzdržnosti evropske prehranske verige. Vse bolj nas prosijo, da ocenimo ne samo tveganje, pač pa tudi učinkovitost oziroma koristnost za zdravje ali okolje. Tako recimo imamo zdravstvene oznake in pesticide. Mi smo se veliko ukvarjali in tudi uložili v zbiranje podatkov, zato da bi izboljšali natančnost naše ocene tveganja. Res prerasporeditev sredstev, ki smo jo morali izvesti, pomeni, da se moramo postaviti nekaj pomembnih vprašanj. V prvi vrsti, kako bomo lahko tudi v prihodnje obravnavali najpomembnejša tveganja za javno zdravje. In sicer gre tukaj za mm, kemične, biološke kontaminante in tudi vprašanja povezana s prehrano. Obenem pa moramo delati tudi na ulogah in s tem podpirati strategijo Evropa 2020. Zdi se mi, da moramo na tem področju narediti štiri pomembne korake. Prvič, panelni sistem je učinkovit in zagotavlja nasvete, ki jih potrebujejo tisti, ki obvladujejo tveganja, vendar pa mora biti ta sistem tudi vzdržen. Zaradi povečanega števila ulog se vse več časa strokovnjakov namenja rutinskim evalvacijam. Poleg tega, zaradi sedanje gospodarske situacije, lahko postane za nacionalne strokovnjake vse teže sodelovati pri delu EFSE. Zato si EPSA prizadeva, da bi bila čim bolj privlačna za vodilne strokovnjake in da bi zagotovili dolgoročno vzdržnost znanstvenih um, panelov. Predvsem moramo poskrbeti, da bodo znanstveniki delali tam, kjer imajo lahko največji učinek, to se pravi pri obravnavi najbolj zapletenih znanstvenih in javnozdravstvenih vprašanj ter pri razvoju metodologij za oceno tveganja. Drugič, zaradi spremembe na poudarku oziroma težišču pri delu znanstvenikov bo EFSA morala povečati število znanstvenikov, ki so uh, zadolženi za obdelavo ulog, ki jih prejemamo. To smo že naredili na področju pesticidov in ta model je zelo podoben modelu, ki ga uporablja EMA. Tretjič, prispevek držav članic je ključnega pomena če hočemo zadostiti obremenitvam, ki smo jim priča. Vse večje sinergije med EFSO in nacionalnimi znanstvenimi organizacijami se odražajo tudi v vrednosti pogodb in dotacij, ki jih EFSA letno podeli. To število se je povečalo z 1 milijona evrov leta 2007 na 8 milijonov leta 2010. Prav tako se je tudi komisar Dali ukvarjal s tem vprašanjem v okviru svetovalnega foruma. Naj povem, z državami članicami smo se dogovorili, da se bomo pri našem sodelovanju osredotočili predvsem na izbrano število centrov odličnosti in tu želimo dolgoročno zavezo za naložbe v konkretna znanstvena področja. Ta nov pristop bo koristen za vse. EFSI bo pomagalo zagotoviti rezultate, prav tako se bo povečal občutek lastništva nad delom EFSE. Poleg tega pa pričakujemo tudi, da bo to boljša podpora državam članicam, vendar pa je raven naložb 8 milijonov evrov treba bistveno povečati. Četrtič. Komunikacija na področju tveganja je sestavni del procesa analize tveganja. Nujno je, da si zagotovimo zaupanje potrošnikov pri naši preskrbi s hrano. Več pobud je bilo. V naši strategiji komunikacije za leto 2010-2013 pa želimo zagotoviti, da se bojo udejanjala načela učinka, učinkovitosti in uspešnosti. In zato si bomo prizadevali za bolj tematski pristop. Seveda bomo še vedno objavljali vse naše rezultate, komunicirali pa bomo proaktivno na najbolj ključnih temah, kjer smo lahko najbolj relevantni in kjer lahko imamo največji učinek. Um, Hvala lepa. Mislim, da smo prejeli vaše glavno sporočilo. Najprej prvo vprašanje Pilara Juzo, EPP, izvolite. <clears throat> Muchas gracias, presidente. Me excuso por la voz. Eh... Hvala lepa. Opravičujem se za svoj hripav glas, ampak hvala lepa. Gospa Žezla. Vaš glavni cilj je zagotavljati znanstvene informacije državam članicam in različnim organizacijam. To je ogromna odgovornost. Včeraj smo tu lahko slišali, da mnoge študije niso neodvisne od industrije. Pogosto namreč celo nimajo dostopa do semen, ko gre za raziskave na področju gensko spremenjenih organizmov. To me spomne na mojega sina in nogomet. Ko smagajo, pravijo, da je sodnik bil pošten, ko izgubijo, pravijo, da je, bil, da je sodnik goljufal. In tukaj se mi zdi podobno, ko gre za vaše rezultate, tiste, ki jih je mogoče pokazati in tiste, ki ne. Ali nam lahko razložite, kako se izbirajo znanstveniki za pripravo teh poročil in ali so res neodvisni od industrije? Namreč industrija ima svoje znanstvenike, ki za njih opravljajo znanstveno delo, ampak agencija potrebuje svoje neodvisne ljudi. To me zelo skrbi. Izvolite. Hvala lepa kot pravite. Se opiramo na zunanje znanstvene strokovnjake, ki nam pomagajo pri doseganju rezultatov in zato smo od začetka EFSE gradili na politiki neodvisnosti na svetu, ki jih EFSE zagotavlja. Nadalje smo okrepili to politiko leta 2007 in to temelji na šestih stabrih. Prvi je izbira strokovnjakov kot pravite. Strokovnjake izberemo po določenih eh, merilih, ki so transparentna in na ta način zagotovimo, da so to res znanstveniki, da imajo veliko strokovnega znanja, da imajo veliko izkušenj na področju ocene tveganja in da ni konfliktov interesa z panelno skupino, kjer sodelujejo in niti z EFSO kot tako sodelujejo v odborih, panelih, delovnih skupinah, kar pomeni, da kolektivno gledano na sveti EFSE nikoli niso na sveti posameznega strokovnjaka, pač pa so naši rezultati rezultat kolektivnega dela oziroma 21 strokovnjakov panela. Tretjič, imamo sistem, po katerem mora vsak strokovnjak v letni izjavi objaviti vse svoje morebitne interese oziroma konflikte interesov. To je objavljeno na spletni strani. In to izjavo potem pregledajo na naši agenciji. Na podlagi tega pregleda strokovnjak lahko ali pa ne sme sodelovati. Lahko je poročevalec, lahko je predsednik ali pa lahko izključen iz razprave. In ne nazadnje, Vzpostavili smo tudi politiko, ki pravi, da če nek strokovnjak ne prijavi svojega interesa, kar bi lahko vodilo do konflikta interesov, potem je lahko sankcioniran. Dodatno vprašanje, ne? Dagmar odberen. Mikrofon, prosim. Now, there we are. Could, could we please have... Tele, telegraphic style. Uh, Ms. Gaslenla... Mikrofon zdaj očitno deluje. Spoštovani, kako mislite, da lahko izboljšate znanstveno odličnost, zlasti mnenja, pri katerih bi lahko upoštevali previdnostno načelo, kar je zelo pomembno načelo v Evropski uniji? Kako boste povečali zaupanje v mnenja EFSE in strokovnjake EFSE ob vseh sprejetih ukrepih? Očitno zaupanja še vedno ni toliko, kolikor si ga želimo. In ne nazadnje, opisali ste spremembo strukture, dejali ste, da želite spremeniti strukturo panelov, mislim, da morate spremeniti strukturo celotne EFSE, ne vem, v zvezi z strukturo panelov. Kaj boste naredili, če ne boste dobili toliko denarja in kadrov kot jih želite, obenem pa pravite, da čutite potrebo po spremembah in ne nazadnje zapletenost znanstvenih mnen, zato da bi upoštevali tudi družbene potrebe. Hvala lepa. Tri vprašanja v eni minuti. Prav imate kakovost je najpomembnejša. Ne gre samo za neodvisnost, pač pa gre tudi za visoko kakovost znanstvenih nasvetov. Mi imamo sistem obladovanja tveganja z onanjimi in notranjimi pregledi. Prav tako delamo na metodologijo ocene tveganja. Delamo ne samo v Evropi, ampak tudi izven Evrope in skušamo pridobiti kar najboljšo metodologijo. Vse dejavnosti glede zbiranja podatkov lahko pomagajo pri izboljševanju kakovosti. In ne nazadnje, začeli smo s tem, da pregledujemo, kje so negotovosti pri našem delu. In tu želimo prevzeti pobudo, zato da bomo tistim, ki obvladujejo tveganja, lahko jasno povedali, kje so še negotovosti. To je pomembno tudi v povezavi s previdnostnim načelom. Glede strukture. V našem organigramu moramo bolje odraziti dejstvo, da vsako leto sedaj obdelamo 800 vlog letno. To je torej treba na nek način odraziti, to je zelo pomembno. Pa ne gre samo za organigram. Mi smo začeli delati tudi z zunanimi svetovalci, da bi izboljšali učinkovitost našega dela. Potem družbene potrebe. Prav imate, da moramo zagotoviti čim bolj izčrpna znanstvena mnenja. To lahko naredimo pač v kontekstu našega Dometa, to pa je javno zdravstvo, zdravje živali, potem fitosanitarno zdravstvo. Včasih nas prosijo tudi za oceno tvegana za okolje. Včasih nas prosijo, da obravnavamo tudi učinkovitost oziroma korist za javno zdravje. Če torej želite razširiti dejavnosti EFSE, če želimo, da bodo naši nasveti bolj izčrpni, potem to lahko naredimo, ampak zgolj v kontekstu regulatornega okvira. Dodatno vprašanje. Ne gre toliko za širjenje obsega nasvetov, ampak gre bolj za širitev obzori strokovnjakov. Nekateri strokovnjaki so zelo oskogledni in ne razumejo, kaj pričakujemo od njih, kako bi jih lahko izobrazili, kaj ti vi delate z njimi. Obenem pa moram ponoviti, kako boste prestrukturirali EFSA, ne da bi zahtevali bistveno več denarja ali kadrov. Mm, well, think, um, um, already... Mislim, da smo si že zelo prizadevali za povečanje transparentnosti in odprtosti našega znanstvenega procesa. Zdi se mi, da se da narediti še več. Zaupanje v nasvete EFSE ni optimalno, recimo na področju GSO-jev. Tu naredimo, želimo narediti več. Boljša transparentnost, boljša obravnava negotovosti in tako dalje. Bi pa rekla tudi, da se je treba zavedati, da je doseg EFSE omejen na znanstveno oceno tveganja. Preko teh meja ne moremo, ker bi s tem ogrozili ločevanje ocene tveganja in obladovanje tveganja. Korin Lepaš. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Moje vprašanje je podobno vprašanju gospe Ajuzo. Rekli ste, da ste si že veliko prizadevali, sprašujem pa vas. Ali nameravate v svojem drugem mandatu zagotoviti, da bodo nekateri iz Mednarodnega znanstvenega inštituta, ki imajo zelo pomembne naloge, ki jih opravljajo v panelu za GSO, gospod Glitter, recimo, Vidimo namreč, da so nekateri predlogi bili sprejeti skoraj do črke natančno. Ali ne menite, da bi morali ta panel za GSO povsem prenoviti, pregledati njegovo delo? zato da bi se izognili tem kontradiktornim eh, mnenjem, kar povzroča negotovost glede dela strokovnjakov. Um, Kot rečeno, interese znanstvenikov, ki delajo v teh panelih, pregleda EFSA in treba je vedeti, da ko EFSA opravlja svoje delo, upoštevamo vse dobre, potrjene znanstvene informacije, ne glede na to, odkot prihajajo. Izvor je lahko znanstvena literatura, lahko je to dosije, ki ga predloži vlagatelj, lahko so to tudi organizacije, ki jih financirajo podjetja. Mi vedno pogledamo, ali gre za dobre znanstvene dokumente. Ko govorimo o neodvisnosti EFSE, e, pa ne smemo izgubiti izpred oči dejstva, da moramo ponuditi dobro znanost. Zaupanje moramo graditi ne samo s tem, da so naši nasveti, da so naša mnenja res neodvisna, pač pa tudi, da nas znanstvena skupnost v Evropi in izven Evrope priznava, da vedo, da je ocena tveganja res dobra in to želimo skrediti. Poleg tega, kar ste povedali vi, gospa Lepaž, pa je zelo pomembno tudi, da imamo odprto razpravo z različnimi mnenji, da vključimo strokovnjake, ki imajo različna mnenja. Želimo recimo na zaslišanja povabiti strokovnjake. To so strokovnjaki, ki zagovarjajo določen interes. Lahko so predstavniki industrije, predstavniki nevladnih organizacij pod pogojem, da imajo veljavna znanstveno podprta stališča. Tako da, ko obstaja neka debata, ko obstajajo nasprotja, se lahko v znanstveno delo vključijo vsa ta različna mnenja. Euh, euh. Oprostite, gospa direktorica, vendar pa mi niste odgovorili na vprašanje glede Ilsi. Zato želim konkreten odgovor. Uh, Če se ne motim, dejavnosti, o kateri govorite, se nanašajo na dokument izpred par let, kjer je šlo za oblikovanje metodologij za oceno tveganja pri gensko spremenjenih organizmih. To je bil tudi predmet raziskav, ki jih je financiral GD za raziskave. To je javni projekt Doshod Köper, podobno kot drugi strokovnjak je pač sodeloval pri tem. Gre za dejavnost, ki je nedvomno lahko koristna za delo panela. Znanstveni panel EFSE nikakor ni blagoslovil vsega, kar je dobil. Veliko je bilo tudi drugih prispevkov, ki so bili upoštevani pri oblikovanju te metodologije. Hvala lepa. Part Stas. Eh, Hvala lepa. Gospod predsednik, nadaljeval bi pri vprašanju, ki ste ga postavili Korin Lepaž in eh, Pilar. V svojih uvodnih pripombah ste omenili raziskavo Eurobarometra. Rekli ste, kako pomembna je neodvisnost. In seveda, neodvisnost moramo zagotavljati tudi v prihodnje. Vi ste omenili šest smernic ki jih imamo od leta 2007. Ampak zanima me, kaj se pa dogaja v praksi? Kaj se zgodi, če imate nekega strokovnjaka, ki je naprošen, da poda svoje mnenje, veste pa, da je na tak ali drugačen način povezan z industrijo. To pride včasih do trka interesov. Kakšna je torej razlika med teorijo in prakso? So, um, as I said, we have clearly defined in. Kot rečeno, v naši politiki glede prijave interesov smo jasno v poslovniku zapisali, kaj je interes, kaj je konflikt interesov in to je politika, ki jo nameravamo izvajati na primeren način pri našem vsakodnevnem delu. Če se primerjamo z drugimi organizacijami v Evropi in izven nje, potem mislim, vsaj po mojem mnenju, ne smemo biti zadovoljni z dejstvom, da gre za zelo dodelano in trdno politiko. Treba je pač izbrati merila, ko odločamo, ali gre za konflikt interesov. In tu se lahko pogovarjamo, o tem se strinjam in pripravljena sem na tako razpravo. Lahko pa k temu dodam še to, da po nekaj letih, po treh letih izvajanja te politike, smo se pogovarjali tudi za delegacijo iz odbora Envi, ki nas je obiskala v Parmi. Pogovarjali smo se recimo o tem, da da predsedniki in podpredsedniki znanstvenih odborov morda nosijo večjo odgovornost, da so bolj prepoznavni in da bi pri njih morda morali biti bolj strogi, bolj zahtevni, tako da izvajamo nova urodja, da bi bili bolj učinkoviti pri izvajanju že obstoječih pravil in želimo, da bi se izognili, da bi kdorkoli zaznaval kakršnikoli konflikt interesov. Naslednje leto in leto potem bomo prenovili vse panele in takrat bodo začela veljati tudi nova pravila. Hvala. Hvala lepa za vaš odgovor, ampak eh, postavil sem čisto konkretno vprašanje. Kako zgleda v zadnjih treh letih vašega dela se je kdaj zgodilo, da nek strokovnjak ne bi dobil akreditacije zaradi tega, ker se je izkazala v pregledu, da ima določene interese ali pa je kdo rekel, da ne more sodelovati zaradi tega, ker je v konfliktu interesov. A se je to kdajkoli zgodilo? Yes, indeed. Every week we have experts. Vsak teden imamo strokovnjake, ki jih izključujemo iz posameznih aktivnosti, ne morejo biti predsedniki ali pa poročevalci ali pa ne morejo pripraviti osnotkov. To se dogaja vsak teden, zato da zagotovimo neodvisnost naših znanstvenikov. To ni nič izjemnega. So pa bile tudi situacije, ko smo ugotovili, da so se nekateri eh, znanstveniki izognili prijavi konflikta interesov. V teh eh, primerjih smo uvedli postopek za odpustitev teh strokovnjakov. In ponovno smo preverili vse rezultate tega strokovnjaka, eh, tako da bi preverili, ali lahko kompromitira naše nasvete. Žiga Lin. Imam vprašanje glede kloniranja, sploh v povezavi z standardi glede hrane v državah članicah in kako spremljate oziroma prevzemete njihove nasvete. V petek smo slišali, da je klonirano meso varno. To je dejala agencija za prehranske standarde. In tudi vaša agencija trdi, da ni pravzaprav razlik, vendar pa ni čisto tako. Zadeva ni tako določna. In prav gotovo to ni pravi nasvet za potrošnike. Zato je moje vprašanje, kako se povezujete z državami članici? sami glede tega in kako upoštevate njihove odločitve pri vaših odločitvah ter ali podpirate željo parlamenta, da bi imeli posebno zakonodajo eh, za klonirane živali. Hvala za vprašanje, če si vzamemo primer kloniranja. Na veliko načinov sodelujemo s državami članicami. Ko nas je komisija zaprosila, da izdamo eh, znanstveni nasvet, glede tega smo se povezali z eh, fokusnimi točkami, kontaktnimi točkami v državah članicah, eh, tako da bi našli prave strokovnjake, ki bodo sestavljali delovno skupino na to temo. To je bilo ključnega pomena, kajti na tem področju nimamo veliko podatkov na voljo. Pomembno je vedeti, da je izjava Agencije za prehranske standarde podprta z znanstvenim nasvetom EFSE, e, kjer pravimo, da kar zadeva varnost, ne vidimo razlike med uh, meso nekloniranih in kloniranih živali. Seveda pa se boste spomnili tudi naših pridržkov glede dobrobiti in zdravja živali, kar tudi sodi v naše pristojnosti. To se pravi, da to ni neka dokončna izjava, saj obstaja veliko negotovosti na tem področju. Delamo naprej, ja, smo aktualizirali naše mnenje in razmišljamo o razvoju nekaterih ključnih projektov v državah članicah in na evropski ravni, ki nam bodo pomagali zmanjšati negotovost eh, in pomanjkanje znanja na tem področju. Ne morem pa komentirati zakonodaje, ker to ni del naših pristojnosti. Ni naša naloga, da komentiramo, ali je potrebna ločena zakonodaja za to področje ali ne hvala. Mislim, da ste dobro ilustrirali situacijo. Imamo kulturne razlike v mnenjih. Eh, znanstveni podatki so isti. Vlada Združenega kraljestva je bila pripravljena izdati mnenje, da je meso varno za prehrano. Vi pa pravite, da boste nadaljevali z spremljanjem in nikoli ne boste dali dokončnega odgovora. Ne pravim, da je to narobe. Je pa tudi vaša naloga, da date neke odgovore potrošnikom. Uh, Mislim, da smo dali odgovor. To je pač trenutna situacija. Zadeve moramo spremljati naprej. To ne velja samo za kloniranje, ampak za vsa naša znanstvena mnenja. Tukaj je zadeva varna. Če pa naj bi bili resna institucija, moramo povedati, da se znanost vsak dan razvija naprej in kar je danes prav, je lahko jutri že narobe, tako da ni zelo lahko vedno predstavljati naše, naših rezultatov. Ja, dankjewel. Uh, eh, bedankt dat u hier weer bent. Ehm, Gospa um... Katika, Ljotard, imam eh, vprašanje za kandidatko a je šlo za odprt eh, postopek selekcije za to mesto in kako se je zgodilo, da ste edina kandidatka. Je to povezano z težko situacijo, v kateri je EUSA, ker ima premalo osebja, nima na voljo dovolj finančnih sredstev. Iskati morate zunanje svetovalce in morate uvajati neki sistem pristojbin, ali to tudi vpliva na to? Um, uh, to je del procesa, ki je zapisan v uredbi o ustanovitvi, kjer piše, da lahko izvršni direktor zaprosi enkrat za podaljšanje mandata. In tokrat sem tu jaz, ki sem edina kandidatka, drugače pa komisija objavi javni razpis za to funkcijo. Seveda se je pomembno zavedati, da imamo vedno več eh, dela. Ne morem pa reči, da smo v težavni situaciji. Smo tudi zelo ponosni, da imamo tako pomembno delo, saj to kaže, da imamo na zaupanje, ki ga vlagajo v nas. Zagotavljamo, da Elsa ohrani sposobnost eh, odziva na osnovne natveganja. Zadeve povezane s prehrano, kontaminanti, fizikalni, kemični kontaminanti. To je za nas eh, pomembno. Seveda se moramo zavedati, da je namen EVSE preverjanje zunos, kontaminantov, zdaj pa se nasplošno ukvarja že z prehrano. Če tudi se strinjam z vami, moramo predvsem zagotoviti, da bo EUSA prispevala k trajnostnemu razvoju na tem področju, zato se osredotoča na osnovna tveganja za varnost hrane. Ja, ik stelde u ook een vraag over het feit dat. Mam się, eh, postawiłem sobie jeszcze jedno proszenie. I wsa, wredno rozmyślę tudi o finansiraniu i namerava uvesti neke dajatwe, pristobine. Kako želite ta system izvesti in uveljaviti? Kako je vaše mnenje in kako lahko s takšnim sistemom zagotovite neodvisnosti od vse? Well, here I would say um, that it is important. Pomembno je, da veste, da poskušamo dobiti dodatna sredstva za naše delo. Zavedam se tudi, težke situacije na področju finančnih sredstev in proračuna. Zato ne bom podala poziva za več finančnih sredstev iz proračuna, pa ne glede nekih pristojbin, dejatov. Dejstvo je, da potrebujemo določena sredstva, da upravljamo svoje delo v korist potrošnikov. Če edina pot, uh, Eh, uvedba dajatev, potem bomo to naredili. To ni nek nov sistem v Evropi. Tudi druge evropske agencije zračunavajo, naprimer agencija za kemikalije ali zdravila. Sistem je tako organiziran, da ne vpliva in ogroža ni odvisnosti znanstvenega mnenja. Ja, dankeschön von der EFD. Hvala lepa. Od EFD-ja ni nišče tukaj. Potem prihajamo na drugi krok Renate Zomer. Hvala lepa, lepo, da ste tukaj. Imam vprašanje glede zdravstvenih trditvah. Več kot 40 tisoč takih trditev ste morali preverjati in nekje na 4 tisoč eh, zahtevkov ste to osredotočili in eh, želite delne izjave podati. Koliko sem slišala, naj bi objavili vse rezultate hkrati, kar je v redu. Ali mm, veste, kdaj bi se to zgodilo? To je povezano z varnostjo načrtovanja za podjetja. Poleg tega nameravate zaračunavati svoja mnenja. Verjetno bo to tudi za proučitev zdravstvenih trditev. A boste tukaj upoštevali potrebe malih in srednjih podjetij, ki so že zelo obremenjeni zaradi ustreznih potrdil? Boste spostavili pogoje, ki bodo omogočali tudi malim in srednjim podjetjem, da se odeležijo tega sistema? Naslednje vprašanje pa bom postavila takoj za tem. Uh, Prav imate, ko pravite, da smo prijeli veliko zdravstvenih trditev, 4600 leta 2008, ki jih je treba preveriti in oceniti. Tri serije smo že objavili in naše delo nameravamo končati razen botaničnih sredstev do naslednjega junija tako da bo lahko komisija takrat eh, sprijela odločitev na osnovi našega znanstvenega mnenja. Bomo pa to po serijah, eh, po lotih eh, objavljali. Še naprej dobivamo zahtevke ne samo po členu 13.1, ampak tudi druge zahtevke pod členom 13.5 in 13.1 smo dobili 400 novih eh, zahtevkov. Ostalo je pa povezano s praktičnost jo sistema. To bo seveda del eh, preverbe, ki jo bo uporabila komisija, torej presojo o vplivu, ki jo bo napravila komisija. In še dodatno vprašanje v povezavi z eh, temi ocenami je Irsa dobila kar velike osebne torej, kadrovske okrepitve. Če imate vsako leto toliko primerov, jih bo še naprej. Kako bo pa z kadri, bodo ti spet zmanjšani ali pa želite, da se ohranijo zaradi bodočih nalog? Ko sem se pridružila tej organizaciji, so mi mnogi pravili, da nimam sreče, kajti v letu 2007 in 2008 bomo imeli špico pri delu za IFSO. Naše delo se je povečevalo iz leta v leto. Mi smo še končali pri členu 13.1, končali bomo počasi z zdravstvenimi trditvami in z ocenami o prehranskih vrednosti. Najprej bomo rešili te tr zdravstvene trditve. Če vidim, da bi si bodo mogoče eh, prišla podjetja nazaj z novimi predlogi za negativno ocenjene dodatke agenda uh, of uh, public health, uh, European public health. Še vedno pa imamo visoko na naši prioritetni listi zdravje, javno zdravje v Evropski uniji, zato bomo potrebovali nove uh, menedžeri tveganja na tem področju. Hvala lepa, Krito Narzenis. Naj postavim vprašanje glede ekvivalentov to ste uporabljali pri avtorizaciji gensko spremenjenih organizmov, e, vendar je znanstvena skupnost to zelo kritizirala. In sicer da so GSO-ji ustrezni ekvivalenti drugim nespremenjenim organizmom in imajo različne lastnosti, kar zadeva aminokisline, vitamine in tako naprej. Kaj nameravate storiti na tem področju? Boste zamenjali to načelo ekvivalentnosti ali kaj drugega? Razvili smo posebno metodologijo za GSOE, zato bi se lotili specifičnih lasnosti, in zaradi dejstva, ker ne morete rastline tako ocenjevati kot eh, eno kemično substanco. Zaradi tega uporabljate primerjalne ekvivalente, torej konvencionalne rastline z temi spremenjenimi eh, rastlinami. Marsikdo kritizira to metodologijo, če tudi je priznana. Poleg tega pa je pomembno, da ostajamo odprti za te komentarje in tudi vodimo znanstveno razpravo z tistimi, ki so proti tej metodologiji. 2011 bomo potem, ko bomo zaključili z smernicami glede hrane in krme, bomo spremenili metodologijo sploh kar zadeva primerjalne substance oziroma primerjalne rastline. Marca bomo organizirali delavnico, na katero bomo povabili strokovnjake iz držav članic, iz eh, nevladnih organizacij in iz eh, gospodarstva. In tam bomo razpravljali z njimi o primernosti te metodologije uporabe ekvivalentov. To bo tudi priložnost eh, za razpravo z strokovnjakov iz različnih eh, področji in po tej delavnosti vam bom se seljem poročala o izidih konference. Hvala lepa. Če se vrnem na vprašanje gospe Ajuzo, glede neodvisnosti kadrov v EFSI se boste držali tega, da ne boste po končanju mandata prevzimali nobenega položaja eh, v biotehnologiji, na področju biotehnologije. Osebno mislite? Ne nameravam se pridružiti kakemu takemu podjetju. Pomembno in povedati, da smo vsi podvrženi določilom kadrovskih statutov, tako kot vsi drugi uslužbenci v evropskih institucijah. Po dveh letih eh, poročamo o tem, kaj smo naredili in kam eh, mislimo eh, iti in tudi podamo izjavo o konfliktu interesov vendar pa kar zadeva mene, mislim, da podjetja ne bodo posebno zainteresirana za moje kompetence. To je dobro slišati. François Krostet, hvala lepa. Veliko smo govorili o več delan, o konfliktih interesov, o vprašanjih preglednosti mogoče bi morali od sistema zunanjih strokovnjakov prejiti na sistem notranjih strokovnjakov, kar trenutno ni vprašanje, zaradi tega, ker bi morali prejiti na več finančnih sredstev, kar trenutno ni v razpravi. Ampak imate kakšno oceno finančnih virov in kadrovskih virov takšne ponotranjene strukture? Potem pa še vprašanje ki smo ga slišali na seminarju lanskega oktobra oziroma tega oktobra. Gre za trženje živil, ki niso primerna za uživanje ljudi. Tukaj potrebujemo ofenzivno strategijo, zato da bi policija in znanstveni inšpektorati lahko ukrepali proti temu organiziranemu kriminalu. To kar praviti, drži. Morali bi okrepiti naše notranje zmogljivosti, znanstvene zmogljivosti, kar pomeni, da bi morali zaposliti več znanstvenega osebja v EFC. Kot pa sem že povedala, se zavedamo, da smo v težki finančni in proračunski situaciji. Ampak še vedno je varnost eh, hrane in tveganje za zdravje so še vedno visoko na prioritetni listi poslancev in vseh politikov v Evropi. Zato poskušamo tukaj zajeti celotno področje javnega zdravja. Če se želimo lotiti vseh izzivov in reševati vedno večje število vlog, potem bomo morali povečati število kadrov. Zdaj jih že imamo 120, 150. Torej 120 morali bi jih povečati na 150, če si pogledamo agencije, ki mora na tisoče vlog obdelati, kot naprimer agencija za zdravila, potem smo temu primerljivi. Kmetijski in prehrambni sektor, živilski sektor je ključnega pomena v Evropski uniji, to je ključnega pomena za naše zdravje, za našo varnost proračun EFSE smo, bi bilo treba povečati za 50 eh, milijonov, kar ni tako veliko, če si pogledamo pomen prehrane v našem življenju in pomen eh, varnosti na tem področju ter inovacij, ki so potrebne. Kar zadeva, pa nadajo živim trženje živil, je to bolj povezano. To je bolj vprašanje za upravljanje streganje in za inšpektorate, za pristojne organe. Lahko pa ponudimo podporo pri eh, iskanju pojavljajočih se tveganj. In tukaj smo zelo dejavni in se osredotočamo tudi na neregulirane proizvode, tako da čim prej ugotovimo, kakšna tveganja bi lahko iz tega izhajala. Smo pomemben trgovinski partner za mnoge države po svetu, zato je to toliko bolj pomembno. Hvala. Dejali ste, da želite povečati proračun za 50 milijonov, tako da bi lahko delali v dobrih pogojih eh, in če tega povečanja ne boste dobili, zato ker, kot vsi vemo, so sredstva omejena, lahko na to upate v prihodnosti. Danes pač to težko, ampak boste lahko tudi brez tega denarja korektno opravili svoje delo. če se povečanje ne bo zgodilo in zelo težko je odgovarjati na to vprašanje, ker je to pesimistični pristop. Ampak bom poskusila. Potem se bomo osredotočili na prioritete in dejali, da je pomembno pravočasno. Uh, producirati rezultate brez direktnega dialoga z vlagatelji, potem pa bomo začeli sredstva prerasporejati od kontaminantov, zonos, eh, kemičnih kontaminantov in prehranskih vprašanjih eh, na to področje. Potem bomo lahko še naprej zagotavljali javno zdravje ali pa se bomo odločili, da razvijamo svoje sposobnosti na tem področju, ker bo to največ vplivalo na varnost hrane in javno zdravje. In potem se bomo pač sprijaznili s tem, da ne bomo tako hitro pripravili rezultatov z posamezne vloge. In potem bomo imeli slabšo interakcijo z vlagatelji. Ester Delange. Slišali smo veliko o potrebi po več finančnih sredstev, preveč osebja. Moram povedati, da nisem zelo vesela nad tem strašenjem, da brez denarja ne bomo mogli zaščititi potrošnikov. Vprašanje je, kako naj EFSA postane bolj učinkovita z izboljšanjem procesov, kar ne zahteva toliko dodatnih sredstev, naprimer na področju izboljšanja eh, komunikacije in sodelovanja z vlagatelji. Ti postopki so zelo dolgi, so zelo dragi, sploh za mala in srednja podjetja. Na koncu pa dobite odgovor da ali ne. Bistveno lažje bi bilo poklicati in reči, vaša vloga je odlična do 95 odstotkov, vendar nam manjkajo ti elementi, lahko to dopolnite na mesto, da podate odgovor da ali ne in če je odgovor ne, morajo iti ljudje skozi ta dolg in drag postopek še enkrat. Kako boste to izboljšali? So it's important to say that uh, we are not just saying yes or no. Pomembno je povedati, da, nimam, da ne rečemo samo da ali ne in imamo interakcijo z vlagatelji, vendar pa imamo opravka z zelo velikim številom takšnih eh, vlog. Tako da nimamo dovolj kadrovskih virov, da bi lahko ustrezno komunicirali z vlagatelji. Vendar pa ne zahtevamo samo vaše pomoči, ampak si pomagamo tudi sami imamo pomemben projekt eh, z pomočjo zunanjega strokovnjaka, s katerim bi radi izboljšali naše učinkovito, želimo eh, bolj uskladiti naše postopke, da bodo postali bolj učinkoviti, tako da bomo čim bolje izkoristili vire in sredstva, ki jih imamo na volje. Ne bi želela strašiti v zvezi z finančnimi sredstvi. Naj povem samo, da ne dobivamo takšne podpore kot druge evropske agencije. Vendar pa moramo obravnavati podobno število vlog, 800 vsako leto. Zato je pomembno, da se organiziramo, reorganiziramo in potem ugotovimo, kje še potrebujemo kaj. In potem določimo svoje prioritete. Ampak da ne bo pomod, EFSA bo na voljo in bo opravljala svoje delo. Je pa pomembno imeti tako odkrito razpravo, kot je lahko povemo, da si želimo boljše in več sodelovanja z eh, vlagatelji, vendar ne moremo tega v teh eh, storitvi. Govorimo eh, spet o razpravi, kdo je, kaj je bilo prej, jajce ali kura. Še enkrat, če je težko povečati proračun sedaj in ne boste dobili dodatnih sredstev, kje boste izboljšali, kako boste dejansko izboljšali svoje postopke in ste pripravljeni to narediti. Smo pripravljeni. Veliko smo v to že vložili v leto 2011. Bomo v naši organizacijski schemi bolj eh, poudarili vlogo obdelovanja vlog organizirali bomo tudi neki helpdesk za izboljšanje dialoga z prosilci oziroma vlagatelji. To bo prvi praktični korak. In order to improve also the quality of the dialogue. Poleg tega pa želimo tudi izboljšati eh, naše sodelovanje z uvajanjem novih tehnik. To bomo naredili. Hvala lepa. Cristina Gutiérrez Cortines. Muchas gracias, muchas gracias señora por estar aquí. Me está gustando su manera de contestar y su. No, ne povem, da mi je všeč, kako odgovarjate, da se potem eh, prevalite na znanstvene zadeve in da ne izražate nekih velikih dvomov. V Španiji nas skrbijo proizvodi iz Maroka, ki prihajajo brez eh, nadzora nad tem, kakšna semena so bila uporabljena. Eno je nadzor nad uvozom. Vemo, da tukaj nimamo več eh, sistematičnega spremljanja, kaj počnete v EFSI v namene analize teh proizvodov, ki prihajajo v Evropsko unijo iz Maroka in se dajo na trg z živili v Evropski uniji. In ker imam še čas, bom postavil še eno vprašanje. Nam lahko podate informacije glede na obseg eh, zmanjšanja pesticidov pri uporabi GSO-jev. Hvala. Torej, prvo vprašanje se nanaša na uvoz in tu nismo odgovorni za nadzor uvoza ampak vidno spet nas komisija prosi, da ponudimo znanstveno pomoč, ko gre za proizvod, ki pride na evropski trg in kjer se ugotovi obstoj kontaminanta ali tudi kakšne težave. 2007 smo uh, se s tem ukvarjali in tudi razvili specifične postopke, ki omogočajo, da samo da v nekaj dneh lahko priskrbimo znanstvena svet, ko pride do takega pojava. Naprimer pri melaminu, pri nekatinu, nikotinu v gobah iz Kitajske in potem tudi pri nekaterih drugih proizvodih in mislim, da se je to izkazalo kot uh, učinkovito za uh, varovanje zdravja in za preprečevanje večjih kriz, kar zadeva GSO je. Mislim, da ne morem nasplošno odgovoriti na vaše vprašanje. To si je treba ogledati za, vsako, pos, za vsak posamezen GSO. In, um, Torej, če gre za zmanjšanje pesticidov, mislim, da je to odvisno tudi od zakonodaje, ki eh, jo imamo v Evropi. Torej, nimamo nim pristojnosti, da bi eh, ocenjevali to specifično vprašanje, torej potencijalne koristi za zdravje ljudi, kar zadeva GSO. Mogoče bo v prihodnje tako, ampak trenutno to ni v naši pristojnosti. Eh, pri drugih zadevah, ja, naprimer pri aditivih za krmo ali tudi pri eh, pesticidih, nimamo pa odgovornosti doslej eh, v zvezi eh, z GSO in za to področje. Hvala. ne vem, ali ste odgovorili na to. Torej, rekli ste, da nimate pristojnosti za uvožene proizvode. Ali je zaradi količine proizvodov, ki se uvažajo na osnovi um, svobodnega trga, torej kako se bo to razvijalo, v sredozemlju. Kakšni so vaši nameni ali obstajajo možnosti za kontrolo, kaj je vidno več teh proizvodov in ti, ti proizvodi prihajajo predvsem iz Severne Afrike? Uh, ja, torej na področju živil eh, se seveda soočamo z vedno večjo globalizacijo in tega se tudi zavedamo in na to se nanaša na, vaše vprašanje. Torej, evropski sistem va, za varno prehrano je predvidel seveda številne mehanizme, tudi različno regulativo, tako da se zagotovi, da proizvod, ki pride na evropski trg, ne vpliva negativno na zdravje eh, potrošnikov. Želim povedati, da kot EFSA smo vzpostavili sistem zelo majhno skupino, ekipo, kjer poskusimo pač preverjati, kar, kaj se dogaja na področju nereguliranih proizvodov, tako da zagotovimo, da hitro odkrijemo uh, možne pojave, možne nevarnosti. Če se kaj zgodi, potem Imamo seveda na voljo strokovnjake za oceno tvegan in potem tudi lahko hitro eh, postrižemo z ustreznimi nasveti. Hvala. Hvala. Prav gotovo veste, da sta dve eh, epidemiji, to je debelost in diabetes. Eh, in tudi diabetes eh, je pogosto nastane zaradi debelosti. Eh, in obstaja tudi nevarnost, da zaradi finančne krize starši ne pazijo več na zdravo prehrano otrok ali se tudi IFSA ukvarja s tem in spodbuja zdravo prehrano. Vem, da eh, je to področje, ki nas vse zelo skrbi in zato vas želim vprašati, ali imate tudi kakšne načrte v zvezi s tem. Hvala. Torej imamo pri tem določeno vlogo, torej prihrana je del naših pristrojnosti in moramo eh, zagotavljati znanstvene nasvete v zvezi s tem, predvsem, da tisti, ki sprejemajo odločitve, lahko sprejemajo Eh, politične ukrepe, ki so tudi očinkoviti. Ne, pri tem ne gre samo za zdravstvene trditve. Um, gre naprimer tudi za uh, nasvete glede uporabe makronutrientov in razen tega smo razvili tudi uh, metodologijo, da bi uh, razvili tudi smernice za zdravo prehrano. Torej, da se to uh, pretvori, da se us, uh, upoštevajo te smirnice. In mislim, da moramo na tem področju na vsak način uh, tudi nadaljevati z delom in tudi še naprej zagotavljati na svete. Ni, dodatnih vpraš, ni dodatnega vprašanja. Uh, hvala. Eh, gospa. Torej, veliko, štev, eh, veliko vprašanj je bilo postavljenih. Eh, naš odbor seveda z velikom zanimanjem spremlja delo IFSE. In danes, do povdan, ko smo glasovali o poročilu Berlatu, smo glasovali tudi za to, da zelo visoko ocenjujemo uh, Eh, agencijo IFSA, kar zadeva preprečevanje tvegan za, zdravje, za javno zdravje. In vse države članice naj bi predvidele vzpostavitev nacionalnih organov, ki bi sodelovali z Evropsko agencijo. V Italiji smo sicer imeli zakon, ki je predvideval ustanovitev nacionalne agencije, ampak ta agencija še ni bila ustanovljena. Torej, ne sprašujem vas eh, seveda o oceni eh, zakonodaje države članice, to ni v vaši pristojnosti, ampak eh, bolj sprašujem za neko eh, tehnično oceno na osnovi vaših izkušenj. Kako je, torej, take nacionalne agencije, ki bi sodelovali z Evropsko agencijo, ali bi to bil prispevek k boljšemu organiziranju sodelovanja. Jasno je, da obstajajo zelo različni sistemi med državami članicami. Deset ali dvanajst držav članic ima uh, agencije za uh, varn, uh, varna živila, druge Države tega nimajo, ampak kljub temu lahko z njimi učinkovito sodelujemo. Če govorite o Italiji, lahko povem, da imamo učinkovito sodelovanje. To je ena od držav članic, kjer je veliko aktivnosti, predvsem tudi pri projektih eh, javnih naročil. In torej ni institucionalnega modela, eh, ki bi zagotavljal eh, uspeh sodelovanja. Gre boj za pripravljenost. Treba je seveda tudi eh, izkoristiti sinergije in preprečevati podvajanje dela. Hvala. Sedaj sledi tretji krok vprašanj. Torej ni druga vprašanja osebe za ECA in sedaj so na vrsti zeleni. Torej, eh, govorili smo o neodvisnosti EFSE in tako naprej. Te ocene tveganja so bile večkrat tudi kritizirane. Zato je moje vprašanje. Eh, Uh, torej, rekli ste, da se verjetno ne bo spremenilo. Uh, pri genetsko um, eh, GSO-ji, da se uh, toksičnost in tako ne bo spremenila, ampak mi vemo, če se v te soš se šteje uh, rezultatni štiri, treba je to ocenjevati drugačne. Potem uh, eh, mislim, da ni dovolj študija o tem, kako se 42 dni eh, krmijo določeni piščanci. Torej, eh, to je zelo kratek eh, čas za prehrano. Eh, potem tudi, kako se. Eh, recimo določena negativna posledica lahko razširi na druga področja. Torej, prvič kar zadeva negotovosti in dejstva, da včasih uporabimo tudi besedo neverjetno. To, kar pravimo, je, da to pač temelji na sedanjem znanstvenem stanju in na osnovi tega poskusimo zagotoviti rezultate. Ampak seveda moramo zagotoviti, da ne delamo ocen tveganja samo preden pride proizvod na trg, temveč da tudi spremljamo tveganje. Naprimer, predhodna ocena, eh, eh, predhodni oceni mora slediti tudi eh, spremljanje na trgu. In tu nam pomaga seveda tudi Evropska komisija. Komisija želi, da EFSA vsako leto pripravi znanstveno poročilo o ocenjevanju podatkov, ki jih prijemamo iz uh, držav članic in tudi od podjetij, torej glede na to, kaj se je potem dejansko ugotovilo v praksi na trgu, ali je ocena bila pravilna in ali je potencijalno tveganje eh, postala realnost. Eh, torej v naših različnih smirnicah pravimo, da, bomo, da so še določene negotovosti pri, pri prvem koraku pri primerjavi eh, eh, snovi e-, ekvivalentov in Prej sem že rekla, da bomo tudi organizirali delavnico v zvezi s tem in na to delavnico bomo pri, povabili različne strokovnjake. 2011 bo ta delavnica. Um, kar zadeva okoljska eh, tveganja, um, to, tu gre za metodologijo, da se oceni predvsem uh, dolgoročni učinek GSO na okolje. In zbrali bomo seveda tudi še več podatkov in informacij in poskusili bomo varovati tako javno zdravje kot tudi uh, okolje, kar zadeva GSO. Juvan, um, še dodatno vprašanje se pravi, da smo mi poskusni z, z, kunci, zakaj pa ne zahtevate dodatnega testa. Mi vemo, kaj vpliva naprimer na eno rastlino. Kajti prvotni test za krmo je bil, krmljenje je bil zelo kratkotrajen in šlo je samo za kakovost prehrane. Mislim, da to ne bi zrcalilo, zrcalilo realnosti, če bi rekli, da se ne uporablja listebit. Ampak nismo edini, ki pravimo, da se od vsega začetka zahtevajo sistematični poskusi glede krmljenja živali. Treba je seveda upoštevati vse okoliščine, ampak kot rečeno, mi smo odprti za to razpravo in tudi za nasvete in uh, različnih strokovnjakov in to bomo obravnavali 2011. Frederik Ries. Hvala. Gospa, gospod predsedujoči. Torej, veliko vprašanje bilo postavljenih o neodvisnosti agencije in strokovnih mnenj. E, in seveda je logično, da se postavlja to vprašanje. Nočem sedaj ponavljati vseh načel, temveč citirati primir bisfenol A. Bila sem presenečena, da tega še nihče ni omenil. Komisija bo to prepovedala. Februarja, marca bo pripravljen ta predlog in to pravzaprav ni, eh, torej nismo eh, dobili jasnega mnenja vaše agencije. Septembra sem to prebrala in pravzaprav bi bila zelo hvaležna, če bi govorili o bisfenol A. S eh, Koren Lepaš smo organizirali predstavitev dve študije od 50-ih sta uh, rekli, da ta snov ni škodljiva. Potem uh, torej, tudi v EFSI je bilo neko manjšinsko mnenje, ki pa ni bilo sprijeto. Hvala. Torej, uh, eh, pa Nil je šest mesecev se ukvarjal s tem. To je zelo pomembna zadeva bisfenol. Uh, znanstveno mnenje je. uh, zrcali predvsem podatke iz uh, znanstvene literature. Rekli smo tudi, da ne bomo predlagali nobene spremembe eh, tolerančnih vrednosti za bisfenol, tako kot druge organizacije eh, po svetu so eh, ugotovili seveda različne eh, posledice, ampak mislim, da smo tudi v našem mnenju bili zelo jasni in eh, omenili ste tudi, kakšen eh, sklep bo povzet iz tega. Pomembno je povedati, da je delavnica, ki je bila organizirana pred nekaj tedni, prišla do podobnih zaključkov. Torej, to, kar je pomembno, je, da še naprej vsega, izboljšujemo eh, način, kako izražati določene negotovosti. Eh, seveda eh, gre za zaupanje v eh, znanost in Seveda je odvisno tudi od znanstvenih razprav, ali negotovosti bolj poudarjajo ali ne in zato uh, se pač potem oblikujejo ta previdnostna načela. Torej v EFSI mislimo, da moramo uh, raziskave in razvoj v naslednjih tedn, mesecih in leta, letih eh, pozorno spremljati. Uh, torej, uh, bisfenol naj bi nadomestili z neko drugo snov, snovjo, seveda snovjo, ki bo varna. Oui, merci. Hvala. Razumem to težavo, vendar v okviru vašega mandata eh, si pričakujemo tudi več eh, poguma. V okoljski agenciji smo to doživili pri elektromagnetičnih poljih, kjer je bilo ravno toliko razprav in negotavosti in negotavosti. Agencija je zauzela stališče in to si pričakujemo tudi od vas. Pa nadaljna točka, uvodoma ste to omenili, eurobarometer in kako države članice sprejemajo agencijo in eh, kolikšna je njena prisotnost v medijih in tako naprej. In moram reči, da niste zelo prisotni v medijih. Gotovo boste rekli, da to ni vaša naloga, ampak eh, kljub temu gre za pomembne družbene eh, razprave in želite tudi vplivati na te in zato morate biti bolj prisotno, prisotni v javnosti. Strinjam se z vami, da moramo biti eh, bolj odločni v naših, eh, v naših sporočilih in to bo tudi zagotovilo, da bomo na ustrezen način uporabili naše vire. Torej, tudi kar zadeva naše komunikacije, bomo izbrali bolj tematski pristop. Predvsem eh, želimo povdariti, kako naše delo vpliva na javno zdravje. Naprimer, da razložimo, kaj delamo na področju zonos in mislim, da je to pomembno. V Evropi se mi zdi, da smo naredili velik napredek kar zadeva odpravo um, ehm, to vrstnih težav v, verigi, v živilski verigi in da poudarimo z, um, vlogo EFSE v zvezi s tem in tudi kako se uporabljajo naši nasveti v parlamentu in tako naprej. Torej ne gre za bistven no spremembo naše komunikacije, temveč bolj za način, kako. In mislim, da se moramo tudi bolj, od, eh, bolj eh, osredotočiti na ključne tematike, torej zakaj eh, sodelujemo z industrijo, z drugimi organizacijami, zakaj moramo zagotoviti, da ne prihaja do konfliktov interesov in da eh, ne mo, da pa kljub temu ne moremo nikoli zagotoviti, da nikoli ne bomo delali z strokovnjaki, ki so bili prej v kakšnih podjetjih. Čeprav je to seveda um, zato, ker je ja, v zadnjih desetih, petnajstih letih bilo opravljenih veliko raziskav na različnih področjih. Hvala. Vi sicer pravite, da ste pristojni za eh, zdravo prehrano, ampak ukvarjate se tudi z drugimi vprašanji, s kloniranjem, naprimer z dobrim počutjem živali. Torej, kakšna je ta balansa pri delu? Ali je eh, varna prehrana prva stvar? Kako je naprimer pri kloniranju? Eh, potem bi lahko rekli, da če EFSA eh, poda svoje stališče, eh, potem pravzaprav pravi, da je meso kloniranih živali zdravo. Torej, eh, kakšna so glavna težišča in kakšno je ravnovesje pri, tem, pri teh področjih? Torej, eh, varnost hrane in vpliv na človeka je seveda naša glavna pristojnost. To izhaja tudi iz naslova naše agencije ko ocenjujemo proizvode tehnologije, potem lahko dodatno ocenjujemo tudi dodatne vidike in to se je tudi eh, povečalo, naprimer, eh, dobro počutje živali in tako naprej. In to se lahko vključi v obsižen svet, pri čemer pa nikoli ne smemo pozabiti, da je varnost eh, naša, naš, eh, naše jedro. Torej, z multidisciplinarnim pristopom v Evropi, tako z, ekip, z našim osebjem, kot tudi z eh, zunanimi strokovnjaki, poskusimo se držati tega multidisciplinarnega pristopa. Torej, in pri tem seveda ne gre vedno samo za varnost. In pri tem seveda tudi sodelujemo z vami in tudi zakonodajalec mora imeti ta širši pogled. Seveda, če gre za varstvo živali. Potem je to povezano tudi z varnostjo hrane in mislim, da mora biti to ostati povezano v našem, v našem delu tudi v prihodnje. Torej, se, moje drugo vprašanje je, da ne boste ocenili vprašanje, ali potrebujemo klonirano meso, potem nacionalne agencije za varnost hrane. Pravzaprav je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 Seveda pa se sprašujemo, ali uh, obstaja določena učinkovitost eh, proizvoda in kako to vpliva na potrošnje, kako to vpliva na okolje. In mislim, je to eh, malo podobno temu, kar bi lahko z, uh, rekli, ali nek proizvod potrebujemo ali ne, torej učinkovitost. Seveda, Eh, je naš mandat drugačen, kot ga imajo nacionalne agencije. In mislim, da ni konkurence v tem smislu, da v EFSI eh, ne bomo se nikoli ukvarjali z vprašanji, ki so um, relevantna samo za nacionalno ali lokalno raven. Temveč mi se ukvarjamo s tem, kar je pomembno na ravni EU. Seveda pa zato potrebujemo podatke nacionalnih agencij in tudi strokovnjake teh agencij in dostop do njihove ekspertize. Zato smo razvili si sistem, ki ko se EFSA nekako vključuje tudi v nacionalno znanstveno raziskovalno delo nacionalnih agencij in to moramo spodbujati tudi v prihodnje. Hvala, Elizabeta Gardini. Hvala, gospod direktorica, gospod predsednik. Torej, mnogo je bilo že rečeno, hvala, da ste prišli sem. Želim se pa vrniti na vprašanje zdravstvenih trditev. Veliko je zmede, kar zadeva oceno EFSE v zvezi s funkcionalnimi zdravstvenimi trditvami. Torej, to, kar so doslej uporabljali pristojni organi, je vodilo do tega, da so bile ocene drugačne kot iz drugih znanstvenih panog. E, zato sprašujem, e, kako želite napredovati pri tem in tudi v zvezi z GSO-ji. torej in kar zadeva um, torej povečanje osebja oziroma tudi uh, povečanje sredstev ali imate še kakšne druge načrte, kako izboljšati vaše delo. Torej, mislim, da je to, kar delamo na področju zdravstvenih trditev v kontekstu pristojnosti, ki smo jih, pridob, ki smo jih dobili od zakonodajalca in predvsem tudi eh, zakonski predpis o zdravstvenih trditvah to od nas zahteva. Torej gre za, splošno, eh, za splošne zdravstvene eh, trditve. Razvili smo tudi eh, priročnik s smirnicami, ki eh, naj pomaga industriji, da bolje razumejo eh, kaj so te trditve in kaj se zahteva od podjetij, da bodo izpolnjevali uh, zahteve in uh, kjer tudi piše, kako se ocenjujejo podatki in informacije, ki nam jih posredujejo. Torej, tisti, uh, ki, uh, torej vloge, ki se jih naprimer najprej zavrne, se lahko ocenjujejo tudi dodatno in tudi zato potrebujemo uh, Eh, smernice, kako je to treba storiti. Seveda potrebujemo tudi strokovnjake iz industrije, ker gre včasih za specifične zdravstvene trditve, tudi kar zadeva imunost in tako naprej. In uh, na takih delavnicah uh, se potem nekako združi zadnje znanje in poskušamo uh, Eh, s tem tudi izboljšati eh, oziroma prispevati k tem, da se v prihodnje pripravijo vloge boljše. Mislim, da smo bili doslej še kar eh, učinkoviti komisija nam je tudi pomagala ugotoviti, kje so prioritete. Naprimer, botanski proizvodi, s katerimi se bomo ukvarjali tudi v prihodnje. Dialog eh, in interakcija s komisijo je zelo pomembna, da se zagotovi, da je to zelo zahtevno delo s številnimi proizvodi in zdravstveni trditvami, torej da bo EFSA to lahko tudi zadovoljivo opravljala to delo. Ni dodatnega vprašanja. Dagma Rodberend bo postavila zadnje vprašanje. Hvala, gospod predsedujoči. Predsednik, želim se pa vrniti na glavno eh, točko današnje razprave, kakovost znanstvenega mnenja, potem vprašanje GSO-jev in neodvisnost. Vem, da so to največji problemi, naj, da so ključna vprašanja. Jaz želim ponovno povdariti, jaz vem odgovor. Torej, kako zagotoviti, da dobite najboljše eh, strokovno znanstveno mnenje in tudi kako pridobiti mlade, dinamične znanstvenike, da pridejo v Parmo in kako težko je ob istem času z mandatom, ki ga nismo vsega, spremenili in to ni bilo dob dobro. Kako težko je razširiti vaše področje dela upoštevajoč vse, kar zahteva družba, ne samo znanstveni na svet o kloniranih živalih, temveč tudi vse ostalo, kar potrebuje in si želi družba. Kako težko je združiti vse te naloge in zato vas tudi vprašujem, kaj si želite za prihodnje, pri, prihodnost to je bil pravzaprav tudi že povzetek rezime, jaz bi ob koncu postavil podobno vprašanje. Ta odbor je seveda zaskrbljen eh, oziroma naša glavna skrb eh, so varna živila, seveda pa gre tudi za varstvo okolja in narave. Torej neodvisnost EFSE, kakovost uh, men in tudi svoboda delati preventivno in ne samo afirmativno. Torej, to so veliki kompleksi, eh, ki smo jih obravnavali tu v ur in pol. Gospa Žeslen Lanel, imate ponovno pet eh, minut časa, da sklinete ta luk in da odgovorite na ta vprašanja. Thank you very much. Um, indeed. Hvala lepa. Kot pravite, Dagmar, je zelo težko. Vendar pa EFSA opravlja zelo pomembno nalogo in mi smo zelo zauzeti, da bomo še naprej varovali varnost prehrane in okolja, kot rečeno, tudi dobro počutje živali. Mislim, da smo dobro opremljeni in v tem smislu mislim, da EFSA ni več v začetnem zagonu kot pred štirimi ali petimi leti. Zahvaljujoč vaši podpori smo si zelo prizadevali, da bi izboljšali naše metode dela. Imamo tudi boljše postopke, ki so bolj poenoteni, imamo notranje in zunanje vire. Bistveno smo izboljšali tudi znanstveno sodelovanje z državami članicami, ki ga pred letom 2007 praktično ni bilo. Prav tako smo močno diverzificirali strokovno znanje, do katerega imamo dostop. Obenem ugotavljamo, da je to vse večji izziv, ker, kot pravite, vse večje so zahteve za nas. Letos, kot rečeno, smo prejeli 900 vlog po znanstvenih mnenjih, skoraj da dvakrat toliko kot lani. Tega se je treba zavedati in zato sem vam hotela tudi povedati, da smo pripravljeni, da vam tudi v prihodnje nudimo najboljšo pomoč, prav tako tudi, da bomo kar najbolje izkoriščali sredstva, ki so nam dodeljena. In tu se vračam na to, kar je bilo rečeno ne gre samo za več denarja in več ljudi, pač pa tudi za učinkovitost. Vendar pa, če vemo, kako pomembna je hrana v našem življenju in za naše zdravje, če upoštevamo tudi pomen kmetijsko-živilskega sektorja v gospodarstvu Evrope, če upoštevamo, da je potrebno da zadostimo tudi vašim potrebam, ki ocenjujete tveganje. Tukaj imamo v mislih ne samo naša mnenja glede učinkovitosti in tako dalje. Želimo biti upeti v to družbeno razpravo, tako da boste odločitev lahko sprijeli na širši znanstveni podlagi. V ta namen potrebujemo tudi dodatno podporo od vas. Na podlagi vprašanj in pripomb bomo delali naprej transparentnost, način, kako izražamo negotovost, bolj odprt dialog. Mislim, da je zelo pomembno, tudi kadar nekdo nasprotuje našemu znanstvenemu nasvetu. Neodvisnost naših znanstvenih mnen je zelo pomembna, vendar pa je nujno, da se pogovarjamo s tistimi, ki ni nujno, da vedno zaupajo našim nasvetom. Tudi z njimi se moramo pogovarjati, da bodo naši nasveti lahko boljši, bolj jasni, da bomo negotovost ustrezno obravnavali, da bomo ustrezno odgovorili, bolje odgovorili na znanstveno vprašanje, ki ga družba postavlja. In na tem bomo delali prihodnja leta in upam, da bomo še naprej deležni podpore, ki smo jo prejemali v preteklosti. Upam, da bo tako tudi v naslednjih petih letih. Smo pri koncu tega zaslišanja. Gospa Žislen Lanel, hvala lepa, hvala kolegom za vprašanja. Koordinatori se ob 15. sestanejo za kratko poročilo, ki bo poslano komisiji, to bo ocena tega zaslišanja. Potem pa nadaljujemo ob 15. uri, takrat, oziroma ob 16. uri, takrat bo naša gostja Jacqueline McGlade. Z njo bomo opravili izmenjavo mnen z izvršno direktorico Evropske agencije za okolje. Sestanek je prekinjen.